preveril pravilna pisma gospoda Domacija, ki mu je tudi potrdil mandat začetkom aprila. Če nihče nima pripomp, potem je to potrjeno.